Najlepša hvala. Najprej seveda zahvala za vprašanja in možnost podati odgovore. Tudi z tega mesta hvala gospodu Junkerju za dano možnost, da sem danes sploh z vami. In dovolite mi na koncu še enkrat nekaj besed o viziji energetske unije in mogoče tudi o konkretnih eh, podatkih. Eh, dejstvo je, da nas je situacija, v kateri smo se znašli, prisilila, da reagiramo in da po krizi leta 2009 nismo naredili dovolj, da bi bila naša varnost oskrbe večja oblikovati moramo odporno energetsko unijo s podnebno politiko usmerjeno v prihodnost. cilji na tem segmentu se pravi usmerjena podnebna politika usmerjena v prihodnost so jasni. naša prva naloga je doseči cilje na za leto do leta dva tisoč dvajset to pomeni za dvajset odstotkov zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na dvajset odstotkov povečati delež obnovljivih virov za dvajset odstotkov zmanjšati porabo energije. cilji ki smo ki verjamem da si jih bomo skupaj zadali za leto dva tisoč trideset pomenijo za trideset odstotkov zmanjšati porabo energije in tukaj imamo veliko možnosti projekti ki zmanjšujejo porabo energije na drugi strani povečujejo število delovnih mest krepijo tako imenovano zeleno gospodarsko rast drugi cilj za sedemindvajset odstotkov povečati delež obnovljivih virov najmanj za sedemindvajset odstotkov povečati delež obnovljivih virov in cilj ki sem ga povedala že prej do leta dva tisoč petdeset in verjamem da bomo tukaj kot zavezujoče partnerje dobili tudi druge največje države je za osemdeset odstotkov zmanjšati izpuste in glavni elementi energetske unije ki so se tudi danes skozi ta naš eh, pogovor izkazali eh, prvič boljše delovanje notranjega trga zato potrebujemo boljšo in bolj povezano eh, infrastrukturo boljši notranji trg nam bo omogočil večno večjo konkurenčnost kar se mi zdi zelo pomembno tako zaradi industrije kot zaradi naših uh, uh, ljudi. Prehod na nizkooglično gospodarstvo bomo dosegli tako s povečanjem deleža obnovljivih verov uh, eh, v našem energetskem miksu kot za projekti energetske uh, učinkovitosti. In pravzaprav z obema tema dvema uh, Eh, stebroma ali pa našima nalogama bomo zmanjšali tudi odvisnost od eh, uvoza. in nenazadnje pa daleč od tega da najmanj pomembno je krepitev našega skupnega nastopa pri eh, mednarodnih partnerjih. veliko večjo težo in veliko večjo moč bomo imeli in pokazali, če bomo znali stopiti skupaj in če bomo znali zagovarjati enotno uh, stališče. Uh, pravzaprav bo pa moja urgentna uh, naloga takoj, če mi boste seveda dali to možnost, da skupaj s sodelavci pripravimo plan, emergency plan za Eh, prihodnost oziroma ja za dogodke če se zgodi da bi v evropi primankovalo plina in eh, jaz mislim da sodelavci to že pripravljajo tako da bo ta eh, dokument lahko pred vami zelo zelo hitro jaz sem prepričana da imamo vizijo imamo cilje in imamo tudi pot kako priti eh, do tega. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Thank you, madam Alenka Bratušek. Hvala lepa, gospa Alenka Bratušek, kandidatka za podpredsednico in komisarko za energetsko unijo, hvala lepa za vašo zaključno izjavo, hvala lepa vsem kolegom odborov ITRE in ENVI, hvala lepa tudi vsem predstavnikom javnega mnenja v tej dvorani, hvala tudi vsem, ki ste naše javno zaslišanje spremljali na spletu. Naj eh, podam še nekaj informacij. Za odbor ITRE sestali se bomo danes zvečer ob osmih to bo seja koordinatorjev. In jutri se bomo sestali vsi člani odbora ITRE, namreč potekalo bo zaslišanje gospoda Katajnena ob desetih zjutraj. Najlepša hvala. hvala. Še. Oprostite, samo še nekaj moram dodati za kolege odbora Envi. našo sejo koordinatorjev za oceno zaslišanja. Bomo imeli od 19.30 do 21. ure. Potem pa bomo imeli skupno sejo koordinatorjev odborov ITRE in INVE ob 21. uri in ta seja bo potekala do 22. ure. Najlepša hvala.